zneuzverjoval. Uh, Kolegice in kolege, gospe in gospodje, prosim, če sedete na svoje mesto. Dobar dan vsem. Čestitke romunskim kolegicam in kolegom k državnemu prazniku. Pred seboj imamo predlog dnevnega reda. Če nimate nobenih pripomb, potem lahko ta dnevni red takoj brez sprememb sprememo. Nihče nima nobenih eh, pripomb. Torej smo sprejeli ta dnevni red. Sporočila predsednika, dve sporočili, prvič uživo eh, se preko spleta prenaša ta seja in drugič imamo tolmačenje v in iz 22 jezikov. Delali bomo kot običajno, ta postopek vam je že znan, kajti to je že tretji skupni sestanek obeh odborov. Vse vas pozdravljam. Sodelovali bomo pri pripravi tega pomembnega poročila. Dve, li, dve uri smo predvideli za to razpravo. Ker zadeva prejšnje sestanke, bi rekel, da sta se oba odbora dogovorila, da bo vsakemu skupnemu sestanku predsedoval predsednik enega in predsedujoča drugega odbora. Drugi odbor, torej odbor IMKO vodi gospa eh, Ford. Imamo 2000 87 predlogov sprememb, oprostite, 219. 1287, to je prava številka za te predloge sprememb. Um, gospe Kala se zahvaljujem za njeno trdo delo, kajti vem, da tako veliko ne samo predlogov sprememb, temveč tudi prispevkov um, poročevalcev v senci, ni enostavno vključiti v tako poročilo. 15, 16, 17 poročevalcev oziroma podobnih strokovnjakov je bilo vključenih v to delo in vsem se zahvaljujem. Ne da upoštevamo seveda naše svetovalce, sekretarjat in tako naprej, ki so nam v veliko pomoč. Današnja izmenjava mnen se bo osredotočila na več odstavkov oziroma kompromisnih predlogov, ki smo jih do sedaj dosegli. Z gospod Ford sem se dogovoril o naslednjem. Dobro bi bilo, če bi obe poročevalki in vsi poročevalci v senci nam povedali čim več tudi o drugih eh, kompromisnih predlogih sprememb, priprava katerih še ni dokončana morda so ti še bolj pomembni za našo razpravo. Kajti, če imamo kompromis dosežen za nekaj predlogov, sprememb, se moramo vedno vprašati, kaj pa vsi ostali. In to je najbolj pomembno vprašanje. Zato jih prosim, tako poročevalki kot ostale, da poveste, kje smo. Tudi poročevalci v senci, prosim, da nam razložite, situacijo z tega vidika. Vsa mnenja drugih odborov bomo seveda v ustrezni obliki vključili v naš glasovalni seznam oziroma v kompromisne predloge sprememb tudi. Torej, začnimo z razpravo. No, najprej še tretja točka dnevnega reda, potrditev zapisnika prejšnjega sestanka z datuma 10. novembra 2015. Če nima nihče pripomb, potem smo ta zapisnik sprejeli oziroma potrdili. Videti je, da ni pripomb. Sedaj pa bom prosil sopredsedujočo gospo Viki Ford, da prevzame besedo. Ja. Hvala, gospod sopredsedujoči. Hvala vsem, ki ste danes prišli sem. Dovolite, da natančno pojasnim, kaj je naš namen. O resoluciji parlamenta bomo glasovali 14. decembra. Vemo, da tudi komisija naslednji teden namerava predstaviti nekaj predlogov. Zato bi v tej razpravi bilo koristno, da se pogovorimo ne zgolj o kompromisih, ki smo jih že dosegli, temveč tudi o kompromisih, kjer so stališča še vedno zelo različna, da lahko poročevalkam pomagamo pri njunem delu. Zanimivo bi bilo slišati tudi zelo konkretne eh, pripombe v zvezi z predlogi, ki bodo prišli na mizo naslednji teden. Potem Upam, da komisija natančno posluša naše razprave, kajti morda bo parlament eh, oblikoval drugačno stališče kot komisija v zvezi z nekaterimi zadevami, ki jih bo komisija eh, najavila naslednji teden. Torej, to je zadnja priložnost eh, za vse nas, da vplivamo na razmišljanje komisije. Sedaj pa predajam besedo gospodu Buzeku. So, have... Dobro, hvala. Čas je omejen, nasplošno povedano, samo še tri tedne imamo časa za to, da dokončamo svoje delo. Torej, časa ni ravno veliko na voljo za to. Najprej bom začel s so poročevalci. Ste se dogovorili, kdo bo začel? Sem pričakoval, da ste se dogovorili. Gospa He He Gebhardt, izvolite. Hvala, gospod predsednik. No, danes bom jaz prva na vrsti. Delo resnično dobro napreduje. To ni enostavno, vse ne vedno, zato ker pač imate prav, obstajajo različna mnenja v političnih skupinah o tem. Delno pa moramo tudi počakati na stališče različnih odborov. Kajti 54. člen je tisti, ki od nas zahteva, da upoštevamo njihove pristojnosti. Trenutno pripravljamo 38 kompromisnih predlogov sprememb. Na njih delamo. V štirih blokih dva svežnja ali bloka sta že praktično gotova. Samo še nekaj zadnjih razprav je treba opraviti o njeju, ampak mislim, da lahko rečemo, da smo tu delo končali. Ostala dva svežnja oziroma bloka sta nekaj, o čemer že razpravljamo in razmišljamo. Delno smo že zapisali to v poročilo in se pogovorili o tem s poročevalci posameznih eh, odborov. V četrtek bomo imeli naslednje eh, zasedanje in delali na tem. Vseh 38 kompromisnih predlogov sprememb vam ne nameravam predstaviti. To bi bilo preveč. Zato bom sledila vašemu nasvetu, kje so namreč tista zadeve, ki jih je z političnega stališča treba še razčistiti, kajti tukaj gre za najtežja področja, tudi z političnega stališča. Gre za 15. odstavek. Najprej v njem gre za parcel delivery ali dostavo pošiljk. Tukaj obstajajo različna mnenja o tem, kako celovito bi se morali tega področja lotiti. Dogovorili smo se, da je eden največjih problemov to pri čezmejnem pri čezmejni e-trgovini. In tu se bomo morali odločiti, kaj to pomeni za stroške, kakšna je varnost pri dostavi in kako hitro ta dostava poteka, torej kako kakovostno je storitev. Sama bi povdarjala, da moramo sprejeti stališče odbora Empel. Ne samo za ceno dostave, temveč tudi za vpliv na delodajalce in delojemalce kar zadeva njihovo plačilo v tem sektorju in njihove pogoje dela. To bi bilo treba vključiti sem. To je še ena od razprav, ki jih imamo v političnih skupinah med seboj. In moram reči čisto jasno, da odbor za, za poslovanje ima tukaj zelo dober predlog, ki ga lahko sprememo. Njihov predlog je nekoliko mehkejši kot moj predlog spremembe, ampak mislim, da je to lahko dobra osnova za kompromis. Naj nadaljujem. Zelo vroče razprave smo imeli v zvezi z platformami in storitvami v platformah, preko platform. Za enkrat smo z gospod Kalas pripravili ločene predloge sprememb enostavno se še nisva dokončno dogovorili o njih, ampak dogovorili so se vsaj o tem, da bo pripravili skupne predloge sprememb. Tukaj gre za to, da jasno razlikujemo med platformami kot strukturo, ki je lahko na voljo uporabnikom in drugo so storitve ki potekajo, se ponujajo, izvajajo preko platforme. To mislim, da je področje, na katerem sva se dogovorili, da bova naredili to razliko. Kajti še nekaj treba dodati tukaj. Vsega ne smemo vreči v en lonec ali kotov. Platforme so med seboj zelo različne in mislim, da ko gre za strukturo, ne moremo imeti enotne definicije. Ampak za storitve, ki potekajo preko platforme, so tako raznolike, da enostavno ni moč tukaj najti neko skupno enotno definicijo. Imamo nekaj predlogov sprememb, s katerimi to poskušajo avtori doseči, ampak bojim se, da temu ne bo uh, moč ustreči kajti gre za storitve preko e-trgovine, gre za ponudbo taksi storitev, hotelske namestitve, obstajajo tudi znanstvene platforme in tega vsega ne moremo vreči v en lonec. Tukaj je treba razlikovati med stvarmi in to je seveda težka naloga in mislim, da bova tukaj kar dobro lahko opravili delo. Kar zadeva Storitvene platforme gre tudi za to, kako celovito, holistično se bomo od tega področja lotili. Odbor IMKO ima tradicijo celovitega pristopa, ki ga imamo že več eh, let. Namreč, da storitev ne moremo opredeliti kot majhno enoto, temveč, da morajo podjetja, velika, majhna in srednje velika, tudi potrošniki in eh, delodajalci ter delojemalci morajo imeti možnost izraziti svoje stališča, da bomo prave probleme rešili. In to je ena največjih težav. Ampak mislim, da do sedaj smo upravili kar eh, dobro delo približevanja stališč. Kratko pripombo imam. Čas teče na ekranu pred vami. Eh, tokrat bom dal več časa na voljo poročevalkama, kajti eh, to so zelo zahtevne teme. Um, eh, Glede na to, da ste prosili, da naj nakaževa, kje so problemi pri iskanju kompromisov, sem hotela tudi to omeniti. Smo pa na dobri poti. Obstajajo še vprašanja, o katerih bo treba še opraviti eh, razpravo. Gre za telekomunikacije, o tem bo govorila gospa Kalas, kajti to, tukaj je pristojen odbor ITRE. Potem gre tudi za vprašanje kibernetske varnosti, vprašanje nezakonitih sebin na internetu in nekatere druge stvari, ki jih še nismo vključili v razpravo z odborom Libe. In Zaenkrat bom končala takole, kasneje se bom morda še vrnila na to. Na koncu naj končam z vprašanjem avtorskih pravic. Tudi tukaj bomo še nekaj potu prelili, preden bomo se dogovorili z odporom Jurija, ampak mislim, smo na pravi poti. Hvala, sedaj pa gospa Kalas. Hvala. Tudi sama bi se soporočevalki in poročevalcem v senci rada zahvalila za dobro sodelovanje, pa tudi asistentom, svetovalcem in sekretarjatu, ki so opravili veliko dela pri pripravi tega poročila. Nasplošno bi najprej povdarila, da je strukturo poročila določil oblikoval sekretarijat in mislim, da je dobro, da se te strukture držimo in da mnenja, ki smo jih dobili od drugih odborov, vključimo v to poročilo. Pri tem ne smemo pozabiti na sorazmernost zastopanja tem in mnen, zlasti ko gre za izključne pristojnosti posameznih odborov. Tudi sama bi začela s platformami. Platforme so najbolj sporno vprašanje, o tem ni nobenega dvoma in veliko razprav je povezanih z njimi. Tudi kompromisi, o katerih se še nismo dogovorili, se nanašajo na to področje. Najprej je zelo pomembno, da imamo eh, inovacijam naklonjeno politiko platform, torej platforme, ki podpirajo konkurenčnost na trgu posvetovanja, ki jih eh, komisija opravlja, bi tudi morala pomagati pri ugotavljanju problemov povezanih s platformami. Gospa Gebhardt je tudi že povdarjala, da se moramo vprašati, kaj je problematično same platforme ali storitve, ki potekajo preko platform. Tukaj bi morali zelo jasno ločnico potegniti. Vedeli, vedeti bi morali tudi, kaj je vzrok problema je problem v tem, da nekateri gospodarski sektori hočejo ohraniti svoje poslovne modele in se ne spustiti v digitalno eh, poslovanje ali pa je problem, ki je drugje. Drugi, druga stvar je učinkovitost. Tisto, kar je učinkovito za inovacije, je omejena odgovornost eh, posrednikov na spletu. Zakaj je to pomembno? Strokovnjaki pravijo, da če bi opustili omejeno odgovornost, bi to veliko stroškov povzročilo zlasti za majhna podjetja. Morda je to dobro za velike multinacionalke, ampak majhna in srednje velika podjetja, ki so posredniki, tega ne bi mogli uspešno sprejeti. Kajti nimajo celih eh, vojska odvetnikov in pravnih strokovnjakov. To bi torej lahko ogrozilo njihovo, njihov obstoj in to ni dobro za konkurenco. Ne govorim samo o finančnih stroških, temveč tudi o socialnih stroških, naprimer svoboda izražanja. Če imajo platforme polno odgovornost, potem bodo morda začele umikati vsebino, vsebine, ki bi jim lahko bile nevarne. Tudi nediskriminatorn Dostop do platform je pomemben. Kaj to pomeni? Nelojalno konkurenco ali diskriminiranje, ko gre za rezultate raziskav? Kaj ti vse skupaj je zasnovano diskriminaciji? Temu bi se morali izogniti, kaj ti hočemo dobiti čim boljše rezultate in jih uporabiti. Glede na povedano, Nisem za neutralnost platform, ampak seveda o tem se bomo lahko še pogovorili. Kaj zdeva druga vprašanja? Najprej telekomunikacije. Tukaj je konkurenca dobra, mislim, da se s tem vsi strinjamo. Treba pa je povdariti še nekaj. Pomembno je ohraniti dostop do mrež. Eno so pravila, ki veljajo za tiste, ki ponujajo storitve, in druga eh, pravila veljajo za tiste, ki upravljajo z mrežami. Digitalni, enotni digitalni trg, tukaj je pomembno izvajanje dogovorjenega. Naprimer, kako bomo posamezne storitve in ponudbe vključili v praktično delovanje digitalnega enotnega trga. Kibernetska varnost. Tukaj je treba upoštevati pogajanja, ki trenutno potekajo v zvezi z varstvom podatkov. Povdariti bi želela eno. Mnoga podjetja in mnogi uporabniki ne naredi osnovnih korakov za zaščito lastnih IT sistemov. Veliko krat je torej moč najti rešitve v temeljnih procesih, naprimer pri ažuriranju programske opreme, šifriranju podatkov in treba je vlagati v ljudi, ki so strokovnjaki, ki vedo, kako je komunikacije moč eh, zaščititi. Torej, rešitve na področju kibernetske varnosti morajo pri, biti prilagojene ljudem. Kar zadeva internet eh, stvari in kar zadeva internetne tehnologije, tukaj imamo k sreči zelo naklonjeno stališče vseh. In prav je, da smo naklonjeni razvoju, ki je pred nami, ki lahko v veliki meri koristi ljudem. naslednje, tretji svežen kompromisov, kompromisnih predlogov. Med nama nisva uspeli doseči dogovor o nekaterih spornih elementih, o katerih naj bi ločeno glasovali, ampak upava, da bova pripravili lahko kompromise, ki jih bodo v večini političnih skupin lahko podprli, tako da bodo vsi bolj ali manj eh, zadovoljni z doseženim rezultatom. Hvala. Najlepša hvala. Hvala lepa obema. Dragi kolegici, popolnoma prav imata. Nihče ne bo zadovoljen, če bomo dosegli kompromis, ampak istočasno pa nihče ne bo preveč jezen. Upam, da bomo uspeli najti rešitve, ki bodo zadovoljile vse. Hvala lepa, bili sta jasni, povdarili sta najbolj težavna vprašanja. Sedaj pa poročevalci v senci. Začenjamo z ELS. Filip Živa iz odbora IMKO. Gospod predsedujoči, hvala lepa za besedo. Svojo predstavitev bom omejil na eno samo temo, na platforme. Platforme predstavljajo dva problema, ki jo moramo rešiti. Prvi problem, odgovornost platform in delitev vrednosti, čeprav to sicer ni trenutno predmet razprave. Kar zadeva odgovornost, Odkot prihajajo težave? Direktiva iz leta 2014 o trgovini v 14. členu omejuje odgovornost platform, kajti gospodarski model se je takrat šele oblikoval. Nismo želeli ovirati razvoja, zato smo se odločili, da platformam ne naložimo odgovornosti. Današnja posledica te odločitve je naslednja boj proti nezakoniti trgovini in trgovini za nezakonitimi vsebinami se ne poenostavlja zaradi platform. Platforme bi, se nam, morale, bi nam morale pomagati tudi v boju proti nezakoniti trgovini. Vi ste bili predsednik parlamenta, gospod predsedujoči, ko smo govorili o tem, veste, da je bogatstvo Evrope v tem, da zna ustvarjati. Če ustvarjalnosti ne bomo zaščitili, v Evropi ne bo bogatstva. Zato morajo platforme prispevati k boju proti nezakonitim vsebinam in blagu. Platforme morajo odigrati pomembno vlogo na tem področju. Stvari bodo verjetno morale biti dodatno izpopolnjene, narejena nekoliko bolj kompleksno, druga možnost je, da ohranimo status quo. Ne želimo pa ovirati razvoja. Vsi si želimo, da bi zagotovili ustrezno delitev odgovornosti med platformami, med imetniki pravic, s tem bo gospodarstvo lahko delovalo, v tem gospodarstvu pa bodo platforme imele tudi svojo vlogo in jih bomo prosili, da se vključijo v delo. Zelo nakratko še glede deljenja vrednosti. To sicer ni trenutna tema, ampak vse, ko prej se bomo morali s tem okvarjati. YouTube ima 800 milijonov uporabnikov, 640 milijonov evrov letno zaslužijo, Druga pomembna platforma pa zgolj 140 milijoni uporabniki ustvari milijardo evrov letna. letno. Zato je zelo pomembno, da zaščitimo tudi imetnike avtorskih pravic. Uh... Hvala lepa, gospod kolega. Poročevalci v senci imate na voljo največ tri minute. Vi ste se držali dodeljenega časa. Sedaj pa kolega, kolegica Virkunen, odbor ITRE, skupina ELS. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa poročevalkama in ekipama za težko delo, ki so ga upravljali. Vemo, da ni enostavno pripraviti skupnega poročila in skupnih kompromisnih predlogov. Vse skupine so bile zelo predane, vsi smo skupaj sodelovali pri kompromisih zelo malo časa smo imeli na voljo. Številni kompromisi so že sprejemljivi za vse skupine, veliko smo se pogajali, ogromno dela nas še čaka, veliko je še odprtih vprašanj, za katere bo treba poiskati odgovore v prihodnjih dnevih. Samo še en teden časa nam je ostalo za pripravo kompromisnih predlogov. Očitno je, da so nekatera vprašanja nekoliko bolj kompleksna kot druga tudi poročevalki in kolega Živan so že omenili razpravo okrog platform. Potrebujemo ustrezno opredelitev različnih tipov platform. Pojasniti moramo tudi pravni status platform in ponudnikov vsebin. Skrbno moramo preveriti, ali obstaja potreba potem, da sprememo dodatno regulativo ali je morda bolje, da se lotimo boljšega izvajanja obstoječih zakonodajnih aktov. Je morda to boljša rešitev. Za LS je zelo pomembno, da oblikujemo politiko, ki bo naklonjena inovacijam, ki bo zagotavljala pravično konkurenčnost in zagotavljala tudi dostop na trg. Eden od ključnih načel v tem poročilu bi lahko bilo, da zagotovimo isti okvir za iste storitve, naj se gre za spletne storitve ali storitve, ki se ponujejo izven spleta. V poročilu bi želeli ponariti tudi to, zakaj je tako pomembno, da oblikujemo digitalni enotni trg. Digitalni enotni trg je eden od temeljnih kamnov, če želimo zagotoviti rast in delovna mesta v Evropi. Pomembno je, da smo pripravili poročilo na lastno pobudo na tem področju. Rasti zaposlovanje v Evropi sta pomembna, držati moramo korak z drugimi akteri, kot sta ZDA in Kitajska, to je naš ključni cilj. ILS e je pripravljena trdo delati v prihodnih dnevih z vsemi poročevalci v senci in poročevalkama, da pripravimo kompromisne predloge in z delom zaključimo pravočasno. Zelo pomembno je, da parlament čim hitreje zauzame stališče do digitalne agende. Komisija bo prvi zakonodajni predlog pripravila že v naslednjem mesecu, kolikor vemo. Mi smo pripravljeni trdo delati, kot rečeno, v naslednjih dneh, zato da bomo v Strasburu lahko glasovali, kot smo že slišali. Hvala lepa. tisti, ki ste se pripravljeni oglasiti v drugem krogu, prosim vas, da dvignete roke v tem trenutku, zato da pripravimo glaso, seznam govorcev. Kolega Zorinjo, skupina SD, odbor ITRE. Hvala, gospod predsedujoči, so poročevalki. Sam bi rad povdaril ključno vprašanje v imenu kolege, ki ga danes ni na seji. Evropa mora odpraviti digitalni razkol, podpirati inovativnost, prejti je treba na novo mreže 5G, zagotoviti moramo kakovostne storitve za evropske državljane. Digitalizacija je seveda zelo pomembna Pripraviti bi morali tudi oceno učinka digitalizacije, tako na trgu, kot tudi širše. Kaj se dogaja z infrastrukturo, z dostopnostjo, z digitalnimi veščinami? Komisijo moramo potisniti v pravo smer, zato moramo v besedilu govoriti o teh vprašanjih, izkoristiti moramo o tem, kako zagotoviti široke pasovne povezave za vse državljane, ne glede na to, kje živijo ali v mestih ali na podeželju. Digitalne veščine treba spodbujati, zato ker so predpogo za uporabljanje digitalnih javnih storitev. Vsi evropejci bi morali imeti možnost dostopa do teh storitev, zato pa potrebujejo veščine. Vsi, od mladih, starih in tako naprej ne želimo, da bi prišlo do monopola na tem področju. Potrošniki in podjetja bi morali imeti na voljo poštene pogodbene pogoje, skozi celotno dobavno verigo je treba to zagotavljati. Infrastruktura in upravljanje široko pasovnih povezav sta pomembna. Komisija je tista, ki bi morala biti vodilna pri naložbah, kjer pa trg ne deluje pravilno, bi morali izkoristiti vsa sredstva ki jih imamo na voljo za to, da se to odpravi, naprimer razno razne pobude, skladi in ostala sredstva. Digitalizacija industrije je naslednji korak, ki bi ga morali odločno podpreti kot parlament. Kibernetsko varnost je treba zagotoviti tudi v kontekstu programske opreme, MSP je moramo spodbujati, da okrepijo kibernetsko varnost, Zagotoviti moramo tudi rast kibernetske varnosti v Evropi. V digitalni dobi je pomembno, da standardiziramo tudi tehnologijo 5G. Glede javnega sektorja in zaključujem, gospod predsedujoči, državljani morajo imeti enostaven dostop do javnih storitev. Poleg tega mora komisija pripraviti skrbno analizo o tem, kako digitalizacija spreminja družbe in delovno življenje. Evropski državljani in delavci potrebujejo ustrezno zaščito tudi v digitalnem svetu. Ohraniti je treba socialno kohezijo, zaščititi je treba ranljive skupine. To so ključna vprašanja. Ne smemo pozabiti na te skupine. To je stališče, ki ga predstavljam v imenu poročevalke v senci. Yeah. Hvala lepa. Sedaj pa so predsedujoča gospa Ford. Hvala lepa v imenu EKR. Sodelujem z drugimi poročevalci v senci skupine EKR, ki se bodo zagotovo glasili. Želela bi si, da bi pripravili poročilo, ki se osredotoča na prednosti za podjetja in potrošnike. Želimo podpirati inovacije, želimo podpirati vsa prizadevanja v smeri tega, da postanejo gospodarstvo konkurenčna, zato da bi lahko poželi vse koristi in prednosti, ki jih predstavlja digitalna revolucija. Hvala lepa za delo, ki ste ga upravili do sedaj. Nekaj konkretnih jasnih pripomb bi imela pri teh kompromisnih predlogih. Pravice potrošnikov. Ne želim si, da bi imeli različne pravice potrošnikov za isto dobrino, telefon, televizor, se pravi za oprijemljive stvari. Ali jih kupiš na spletu ali po trgovini, pravice bi morale biti iste. Ti dve področji sta vse bolj poenoteni za potrošnike. Potrošnik lahko kupi televizor v trgovini ali pa preko spleta, celo preko spleta, ko je že v trgovini. Veljati morajo enaka pravila. Vsi smo enotni glede tega, da ne bi smeli zauzeti drugačnega pristopa. To pravi tudi kompromis, ki smo ga pripravili komisija. Prosim, da to upoštevate, če me poslušate. Prosim, da to upoštevate tudi pri nadaljem razmišljanju o tem, ali bi res pripravili dvojna pravila za oprijemljive predmete, ki se kupujejo preko spleta. Parlament se s tem ne strinja. Glede ostalih zadev. Če bodo znaki zaupanja uveljavljeni v Evropski uniji, morajo biti oblikovani od spodaj na vzgor. Se pravi, začeti se morajo pripravljati pri deležnikih. Kar zadeva direktivo o storitvah, člen 20 je pomemben, Upam, da bomo uporabili obstoječo zakonodajo, kjer je to le možno, glede spektra. Moja skupina ne podpira predloga o poenotenem spektru. Dvakrat smo že to provali pri svetu, vemo, da zadeva ne deluje, zato se zauzamimo za usklajen pristop pri spektru, skušamo doseči napredek, ne pa da se spet znajdemo v slepi ulici s svetom. Kar zadeva Berek, ne potrebujemo enega samega regulatorja za telekom. Berek upravlja dobro delo, se pa strinjamo s tem, da bi Berek moral imeti več sredstev. Potem je tu še Open Science Cloud Language, upam, da boste tudi to upoštevali v tem 21. stoletju. Kar zadeva bolj sporne zadeve, o katerih se še nismo dogovorili. Najprej pošiljke tu ne potrebujemo regulativnega pristopa vzgor in vzdolj, določene zadeve treba še opredeliti, vendar stvari v nekaterih državah delujejo, zato ne podpiram pozivov komisije naj se neposredno loti socialnih varnostnih sistemov v posameznih državah, celo odbor za zaposlovanje je rekel, da je to v pristojnosti držav članic. Platforme potrošnikih uporabljajo, zato jim moramo to omogočiti pomembno je, da poskrbimo za ustrezno varnost. Glede deljenega gospodarstva, tu se ne strinjam s tem, da bi kakorkoli morali spreminjati delovno zakonodajo. Pravico imate, da ste samo zaposleni, še kibernetska varnost. Šifriranje, pomembno je, da to upoštevate, zlasti glede na to, da se pojavljajo pozivi po ukinitvi šifriranja. Hvala lepa, sedaj pa odbor ITRE, skupina EKR. Kolega Henkel. Bom skušal nadoknaditi čas, ki ga je Viki preveč porabila. Odstavka 19 in 19a. Splošno izjavo bom podal. Seveda je vsem nam v interesu, da zagotovimo čim večjo zmogljivost tudi na območ podeželskih območjih. več konkurenčnosti moramo zagotoviti ne manj. Oligopoli so verjetno nespameten način, kako zagotavljati večjo konkurenčnost. V primerjavi z ZDA smo v Evropi prišli v težaven položaj, zato ker smo privatizirali in liberalizirali vse skupaj veliko kasneje kot ZDA. Še vedno trpimo zaradi te zamude. Nadoknaditi bi morali zamojen čas. Žal nam ni uspelo skleniti kompromisa v zvezi s tem, da bi državam predlagali, da uložijo svoja sredstva, ki jih imajo na voljo v nekaterih državah, naprimer v moji državi. Thank you very much. Najlepša hvala, odlično. Skupina EKR. Uspe zaključiti pripombe še pred iztekom dodeljenega časa. Naslednja je Dita Hrancova iz skupine ALDE in iz odbora IMKO. Thank you, Chair. Uh, I would... Hvala lepa, predsedujoči. Tudi sama bi se rada zahvalila poročevalkam za upravljeno delo pri tem vprašanju, ki je res polno izzivov. Strinjam se s predsedujočo odbora Inko, ki pravi, da bi moral biti ton poročila pozitiven. Poleg tega pa bi dodala še nekaj. Potrošniki in podjetja od nas pričakujejo, da bomo v razumnem časovnem roku izpolnili zaveze. Moja politična skupina se zato ne more strinjati s kompromisi za odstavke od 7 do 11, zato ker gredo v napačno smer. Zdi se, da so nekatere politične skupine sprejele odločitev, da Evropa ne bi smela izkoristiti tega trenutka in ne bi smela oblikovati skupnih pravil za digitalni enotni trg. Namesto teh kompromisov pravzaprav komisijo silimo v to, da zamuja s predlogi, da odlaga predloge. Poglejmo si, kaj se dogaja s temi desetimi odstotki prodaje po spletu. Na koncu se bomo znašli v situaciji, kjer bo veljalo 28 različnih zakonodaj, tako kot danes. Zdi se mi, da to ni pravilen pristop. To priložnost bi morali izkoristiti. Ne drži, da predlog, ki se nanaša na prodajo blaga in storitev preko spleta, predstavlja pravno vrzel med offline in online svetovama. Ta pravna vrzel že obstaja. Predlog komisije bi ravno nasprotno bi bil prvi korak v pravo smer. Drugi korak bi sledil prvemu, takoj ko bi zaključili z delom na refitu. Upam, da imamo še vedno možnost, da najdemo kompromis glede tega vprašanja, s katerim se bomo lahko vsi strinjali. Mene zelo zanima Evropska unija, ki ima pristojnosti na tem področju. V poročilo pa ne bi smeli vključevati vprašanj, pri katerih Evropska unija ni pristojna oziroma vprašanj, za katera ta dva pristojna odbora nista pravzaprav pristojna predlog SD v zvezi z šaržo 3 nam ni všeč. Pravila z področja fiskalnega upravljanja, socialnega zavarovanja in delovne zakonodaje ne moremo vključevati, upoštevati moramo pravilo 54, tudi mnenje odbora za zaposlovanje. Odbor za zaposlovanje bo odločal o teh vprašanjih, ne smemo jih mi vključevati v svoje kompromise. Še zadnja zadeva, predsedujoči, ne podpiram evropske blagovne znamke za spletno stran, če so ponarejevalci dovolj spretni, da kopirajo in ponarejajo torbice, bodo zagotovo lahko ponarejali tudi spletne strani. Hvala. Hvala lepa za te pripombe. Julija Reda iz Zelenih v imenu odbora Imko. Hvala lepa. Najprej hvala poročevalkama in poročevalcem v senci, ki so prispevali svoje mnenje k razpravi. Mislim, da smo že dosegli pomemben napredek, še posebej pri platformah. Če bomo razlikovali med infrastrukturo na eni strani in storitvami na drugi strani, kot je rekla gospa Gebhardt, bodo problemi, s katerimi se soočamo, kar odpadli. Pri neutralnosti so zadeve jasne, infrastruktura mora biti neutralna, storitve pa opravljajo neko funkcijo filtra. Storitve nudijo smernice za posameznike v tem svetu, ker je na voljo ogromno informacij, zato tu ne morejo veljati enake zahteve glede neutralnosti kot pri infrastrukturi. Pomembno je, da se ne oddaljimo od splošnih načel direktive o e-trgovini, ko gre za omejeno odgovornost. To je namreč osnova za to, da internetne storitve sploh lahko cvetijo. Slišim sicer pomisleke skupine ILS e glede prihodkovnih tokov za digitalne vsebine, ampak zdi se mi, da bi morali preveriti ukrepe, s katerimi bi zagotovili več prihodkov tem podjetjem. Neravnotežje je treba odpraviti, naprimer v sistemu DDV-ja. Seveda je to velika obremenitev za založnike, za prodajalce knjig, namreč da DDV za spletne nakupe je višji, vendar je to posledica tega, da se e-knjige prodajajo kot storitev in ne kot proizvod. Če bomo to spremenili, bomo razrešili veliko težav, ki jih imamo trenutno z nudenjem zaščite potrošnikom, ki kupujajo to vrstno sebine preko spleta. Upam, da bomo dosegli uravnotežen rezultat, ne da bi se spuščali vi v temeljna načela, ki veljajo za odgovornost na spletu. Gospodarstvo podatkov. Na dobri poti smo, da vzpostavimo takšno gospodarstvo, vseeno pa bi spostavila predlog spremembe, ki smo ga vložili glede direktive o podatkovni bazi. Tega ne bi smeli podcenjevati, na voljo imamo zakonodajni akt, v katerem je celo komisija prišla do zaključka, da je predstavljal oviro pri razvoju podatkovnega gospodarstva. Mislim, da bi morali sprejeti direktivo, ki smo jo sprejeli v 90-ih letih in priznati, da ta direktiva enostavno ni več aktualna. Če želimo zagotoviti resnično podatkovno gospodarstvo v Evropi, moramo to direktivo odpraviti. V tem smislu podpiram predloge, ki se nanašajo na odprto znanost, podpiram jasna pravila za besedila in data mining. To so ključna vprašanja, če želimo, da bi Evropa bila konkurenčna v tem sektorju. Želimo si, da bi naši raziskovalci lahko svoje rezultate seveda potem dali na razpolago celotni družbi. Hvala. Uh, Se naj pa gospod Raymond tudi za zelene, za odbor ITRE. Najlepša hvala. Še enkrat bi rad povdaril, da internet in digitalni trg razumemo kot ključni element naše družbe v prihodnjih desetletjih. Način razvoja mora to tudi upoštevati, kar pomeni, da se moramo nekoliko bolj posvetiti učinku na družbo. Ne gre samo za ustvarjanje dobička. Tu se sklicujem na primer na primer geografskega blokiranja. Prvi osnutek je bil tu veliko boljši, kakor kompromisni predlog. Tako da je treba pritisniti, da bomo naredili konec um, geografskemu blokiranju. Mislim, da je to obvezno. Mislim, da je treba zagotoviti dostop v vseh državah do podatkov in da mora biti to enostavno. Prav tako bi se dotaknil še dveh drugih področji, ki močno vplivata na družbo. Najprej, opolnomočenje žensk. Tudi to bi morali upoštevati. Prav tako bi morali upoštevati predloge spremembo eh, kolegite Reintke iz odbora FEM nove tehnologije in digitalni trg lahko tako zagotovijo velik vpliv in to bi morali v končno poročilo tudi vključiti. Prav tako bi omenil predloge sprememb glede invalidnih oseb. Tu bi vam eh, radi ponudili rešitve. Kot rečeno, ne gre samo za zagotavljanje tržnih priložnosti za nekatera podjetja, temveč za zagotavljanje priložnosti za družbo nasplošno. To so torej tisti kompromisi, ki bi jih eh, mi želeli podpreti. Celotno poročilo, po našem mnenju, gre morda nekoliko v napačno smer našega gledišča. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa vabim dva kolega iz EFDD, da spregovorita v imenu odbora. Ipko najprej gospod Zulo. Hvala, gospod predsedujoči. Tudi sam bi rad čestital obema poročevalkama za opravljeno delo. Hvala tudi za to, da sta uspeli najti skupno stališče. Pri teh kompromisih se mi zdi, ste zagotovili korak naprej v zagotavljanju pravic, kljub temu, da so bila stališča precej raznolika. Bi pa rad še nekaj povedal pravzaprav bi vas pozval k temu, da zagotovimo več zaupanja. Zaupanje je pomemben stebr v digitalnem trgu, je pravzaprav temelj, če želimo, da bi notranji trg deloval na učinkovit način. O tem sem že govoril. V besedilu, ki ga trenutno oblikujemo, je zelo pomembno to, da se državljane pomiri. Na voljo sicer imamo dobre instrumente, ampak če nekdo v te instrumente ni prepričan, jih ne bo uporabljal, niti jih ne bo nihče mogel spodbuditi k temu, da uporabljajo te instrumente. Zato mora državljan, uporabnik biti osveščen, zavedati se mora, kakšen je okvir, kakšne instrumente ima na voljo. Če bomo uspeli zagotoviti te informacije, potem bomo lahko rekli, da je ta zakonodajni akt učinkovit. Sam sem vas že pozval k temu, moram reči, da ste ugodili moji prošnji. Uložili smo predloge sprememb in v besedilo vključili tudi odstavek, v katerem se omenja beseda zaupanje. Zaupanje ni nekaj prejemljivega. Upam, da bomo lahko oblikovali še nekaj bolj organskega, tako da bomo to dojemanje povezali z nečim, kar je tudi nekoliko bolj oprijemljivo. Namesto, da se toliko ukvarjamo z instrumenti, z jamstvi, bi predlagal, da se osredotočimo na to, kako oblikovati seznam oprijemljivih pojmov, ki bodo pomagali pri vzpostavljanju zaupanja in s tem naredili celotno besedilo polučinkovito. Hvala. Uh, thank you very much, colleague. And Najlepša hvala, spoštovani kolega. Sedaj pa gospod Boreli za ITRE. Kvalitadi. Hvala, predsedujoči. Sem so predsedujoči skupine, zato vem, kako težko je doseči sporazum med različnimi političnimi skupinami. Tako da čestitke poročevalkama Kalas in Gebhardt za upravljeno delo. Resnično je delo težavno, še posebej glede na to, da so odbori zadolženi za različne stvari in imajo različne pristojnosti. To za tebe samo še bolj zaplete. Kot skupina FDD bomo seveda še naprej delali na tem, da se upošteva tudi naš prispevek pri oblikovanju tega predloga. Želimo si, da bi bila zakonodaja čim bolj jasna, kratka, optimistično obarvana ne preveč obremenjujoča. Pri oblikovanju enotnega digitalnega trga moramo v središče zagotovo postaviti državljane. Digitalno državljanstvo, aktivna udeležba, vključujoče delovanje, zato da bodo tudi državljani lahko sodelovali. Več je treba vložiti v infrastrukturo. Če želimo zagotoviti dostop vsem do širokopasovnih povezav, moramo storiti več. To velja tako za revnejše družine, kot za tiste, ki živijo na podeželjih. Z takšnim dostopom do povezav bomo zagotovili tudi možnost oblikovanja dodatnih delovnih mest ali pa oblikovanja podjetij, ki temelijo na digitalnih enotah. Zelo malo evropskih podjetij uporablja spletno možnost prodaje proizvodov in storitev, zato se mi zdi, da bi lahko na tak način sprostili e-trgovino. To je po mojem mnenju pomemben mejnik za MSP-je. Nekaj referenc sicer najdemo s tem v zvezi v poročilu, zagotovo se bodo stvari še aktualizirale, vendar se mi zdi, da bi lahko v poročilu imeli poseben del na to temo. Strateško gledano je zelo pomembno, da oblikujemo enotni digitalni trg, zato da tudi ponovno oživimo evropsko gospodarstvo, da oblikujemo inovativna delovna mesta. Zato je v tem trenutku, po mojem mnenju, res nujno, da vložimo še ta zadnji napor, zato da bomo visoko leteli in pripravili poročilo, ki bo čim bolj ambiciozno. Mislim, da nekateri kompromisi znižujejo našo ambicioznost. Smo trenutno precej nizko, zato predlagam, da letimo više. Uh, um, Najlepša hvala. Ja, na koncu pa nihče ne bo zadovoljen. Sedaj pa gospa Barbara Kappel za ENF. Najlepša hvala, predsednik. Obema soporočevalkama bi se rada zahvalila za zelo dobro opravljeno delo in za pripravljenost, da tako kompleksno vprašanje združita v 38 kompromisnih eh, vprašanj in pri tem upoštevata tudi strukturo in da si prizadevata doseči čim več kompromisov. Nasplošno se strinjamo, da je treba digitalni trg ustrezno urediti. Uh, pravična konkurenčnost mora veljati tako za podjetja kot za potrošnike in digitalni premik bi moral čim bolj izkoristiti priložnosti za raz. To je komisija prav tako pokazala v številnih poročilih in študijah glede rasti in zaposlovanja v Evropi. Veliko vprašanj pa še ostaja odprti, sem pa prepričana, da jih bomo lahko razčistili v prihodnosti tri točke pa je treba po našem še razjasniti. Odstavek 19 glede zasebnih naložb, 19a javne naložbe. Tako da je treba zagotoviti neko vrsto kombinacije odstavko 19a in 20, ko gre za predhodno financiranje. Prav tako je treba upoštevati tudi revizijo tele, svežnja za telekomunikacije tudi 23. odstavek je zelo pomemben glede prostega dostopa. To je zelo pomembno za vse potrošnike, sploh z vidika varnosti trgovanja. 19. odstavek, ki se nanaša na zasebno financiranje, je pomemben. Po našem mnenju je treba zagotoviti m, dobre konkurenčne pogoje in ustrezne naložbe. Uh, Po našem mnenju je besedilo trenutno nekoliko preveč togo in tega vprašanja ne zaobjema dovolj. Treba bi bilo omeniti tudi zadevno poročila, ki se nanaša na to vsebino, bi, s katerim bi lahko konsolidirali ta ostavek. Potem oligopoli. To je rezultat, ki si ga ne moremo. Želeti. Tudi tu bi morali vnaprej urediti zadeve tem bi prišlo namreč do prevelike obremenitve, upravne obremenitve eh, za digitalni trg in temu bi se morali izogniti. To vrstno vprašanje bi morali izpostaviti tudi pri obravnavi telekomunikacijskega svežnja v prihodnem letu. Ta svežen naj bi zagotovil predvsem eh, zapolnitev vrzeli pri financiranju. Komisija to predvideva 100 milijard evrov za financiranje v mm, prihodnosti. Morali bi pa preveriti okvir in zagotoviti nove spodbude za hitrejše naložbe v večje število mrež. Potem EU prava. Kot rečeno, bi tu morali imeti svobodo izbire. Starejši državljani mm, na podeželju bi morali še vedno imeti možnost fizičnega dostopa, ne da bi pri tem seveda diskriminirali dostopa. Hvala. All colleagues. Najlepša hvala. Hvala vsem kolegom za izvrstno razpravo. Sedaj pa predajam predsedovanje sestanka kolegici Viki Ford. Prosim. Hvala. Prosim, povejte, če bom koga izpustila. Gospod Moni. Anzanda, Lisa, Jakansari, Gona Hotmark, Dan Dalton, antonis goigas claire moody and then the commission that if there's anybody na koncu bo spregovorila komisija michael vi ste prvi kunar je tudi na seznamu tako Gospod Boni bo prvi zaradi tega, ker ste eh, vi glavni pristojen za ta dosje v odboru Libe, tako da izvolite. Najlepša hvala. Hvala obima soporočevalkama za to poročilo, hvala za izvrstno upravljeno delo in upam, da bomo z delom zaključili v prihodnjem tednu. Rad bi vas obvestil, da smo včeraj glasovali v odboru Libe. Izglasovali smo nas, naš prispevek um, k poročilu. In mislim, da je ta rešitev dobro uravnotežena. Omenjamo odnos do zaščite podatkov in a, uh, omenjamo tudi temeljne pravice. Obenem zagotavljamo ravnoteže med eh, poslovnim napredkom in eh, temeljnimi pravicami in možnostmi obravnave podatkov, upoštevamo pa tudi razsežnost varnosti. Tako da upam, da bomo s tem bistveno prispevali k poročilu. Upam, da boste naše predloge prav tako resno obravnavali, ko boste oblikovali končno različico poročila. Seveda mm, boste pri tem zagotovo upoštevali določbe iz člena 54. Zadnja pripomba pa se nanaša na platforme. Mislim, da morajo te ureditve biti vodotesne tudi iz velika prihodnjega razvoja. Treba je razumeti specifično naravo platform. Gre za veliko strani in za najrazličnejše formule Tako da, če bomo obrali začrto na pot, mislim, da bomo lahko našli dober kompromis. Mislim, da ni treba biti bojev zaradi platform in uničevati že obstoječih platform. Hvala. Sej Blanko. Gospod Blanko. Gracias, hvala lepa, predsedujoča. Hvala lepa poročevalkam za opravljeno delo pri tem vse bolj kompleksnem vprašanju. Najprej bi se rad zahvalil da govorite o kršenju digitalnih pravil. Mislim, da je to res velik problem na področju digitalizacije. Številne regije in območja so izključeni. Sam prihajam iz regije, kjer prihaja do selitve prebivalstva, kjer se prebivalci starajo, potem geografsko blokiranje. Vsi se strinjamo, da bi se morali boriti proti geografskem blokiranju, kajti prihaja do diskriminacije in do zlorabe. Se upravičujem, če imam starejšo različico kompromisov 17 in 18. 18 predlagate, da moramo najprej preveriti, ali kakršnokoli upravičeno geografsko blokiranje krši evropska pravila. Če je neko blokiranje neupravičeno, potem ne more biti skladno z evropsko zakonodajo. Druga zadeva, omejevanje pri IP-jih. Ko govorimo o zaščitenih vsebinah z avtorskimi pravicami, ki imajo licenco zgolj za posamezno državo članico in ne za druge države članice. Kompromis 16. Pravite, da geografsko blokiranje spodbuja piratstvo, ampak to je pretirano. Zdi se, kot da bi na nek način skušali opravičevati piratstvo. Piratstvo se poraja zato, ker ni dovolj zakonodaje. Kar zadeva prodajo proizvodov in storitev, ki so zaščiteni z avtorskimi pravicami, naprimer kinematografske storitve, kaj boste storili s tem v zvezi? Predlagate tudi komisiji naj okrepi svoj nadzor, ampak posledica tega je, da boste omejili določene zadeve. Zato se mi zdi res ključnega pomena, da še enkrat preverite formulacijo teh dveh kompromisov. Hvala.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 se nanaša na kompromis glede dostopa za vse državljane. Tu bi morali upoštevati, da številni državljani, predvsem starejši, ne želijo biti del tako imenovane elektronske družbe, kot ste zapisali v svojem poročilu. Sama se seveda zauzemam za vključevanje v družbo in za pravičen dostop za vse državljane. Mislim pa, da ne smemo prenehati zagotavljati storitev v realnem svetu. Tu gre za osnovne možnosti in upravne postopke, naprimer obisk eh, zdravnika ali pa obisk eh, okenca na občini. Tako da mislim, da bi morali te možnosti še vedno ohraniti v, tudi v tem poročilu. Drugi komentar pa se nanaša na 16. kompromisni predlog, ki se nanaša na geografsko blokiranje. Mislim, da nepravična diskriminacija pri oblikovanju cen ali pa nepravičen dostop zaradi geografske lokacije predstavlja težavo, ki se nanaša samo na digitalni svet, temveč tudi na svet izven spleta. Tudi komisarka Jourova je to omenila, ko je spregovorila pred našim odborom. Pravila za splet in realni svet bi morala biti enaka, tako da tu se pridružujem mnenju kolegov. Izjema, torej prepoved geoblokiranja ne bi smela predstavljati izjeme. Potem mm, mnenje odbora TRAN bi prav tako rada izpostavila. Mislim, da je odbor TRAN pripravil eh, dobro mnenje, ki bi ga morali vključiti v poročilo. Veliko vidikov je, ki jih je treba upoštevati in vesela bi bila, če bi upoštevali tudi mnenje odbora Tran. In še enkrat hvala za poročilo. Naslednja pa je Ann Sander za ELS iz odbora ITRE. Ali pač, da, prosim. Hvala lepa, gospa predsedujoča nisem prosila za besedo, ampak če mi jo že dajete, bom pa z veseljem kaj povedala in izkoristila to priložnost. No, poslušajte. V parih besedah bi se tudi sama zahvalila obima soporočevalkama za opravljeno delo. Zahvaljujem se ima tudi za delo, ki ga boste opravili v prihodnje. Sama sem članica odbora EMPL in odbora socialnega. zato bi rada izpostavila dvoje. Digitalni enotni trg lahko, po mojem mnenju, ponudi kar nekaj priložnosti tudi delavcem, ki teh priložnosti sicer ne bi imeli. V mislih imam predvsem tiste, ki se nahajajo na podeželju, čeprav smo mi v besedilu obrali širšo formulacijo, vsaj v odboru EMPR, mi govorimo o tem, da bi delavcem zagotovili ustrezne veščine in znanja. Naslednja zadeva, ki je nekoliko bolj globalna in ki se bolj nanaša na pristojnosti odbora ITRE, govorim o platformah. Filip Živan je prej govoril o odgovornosti platform. Kako bi se lahko naprimer tudi platforme zauzele za to, da pomagajo strankam najbolj pogosto MSP-jem, ki nimajo ustreznih zmožnosti za obrambo, da bi tudi tem podjetjem zagotovili bolj pravično pregledno delovanje. To je nekaj za misli, ki sem jih želela predstaviti. Hvala. Hvala. Naj še enkrat preberem seznam govorcev, če dovolite. Sekretariat ga je pripravil. Torej. Gunnar Hockmark, Dan Dalton, Antonas Gorgas, and Claire Moody. Would anybody else like to speak? Bi se še kdo rad oglasil? Še kdo želi besedo? Ne. Dobro, hvala. Torej, Lisa je naslednja. Lisa Jakonsari. Ki pa je ni tu. Prav? Potem pa Gunnar Hokmark. Well. Um, mm, Najlepša hvala. Najprej bi se rad zahvalil vso poročevalkama. Zelo težko nalogo imata. In so predsedajoči, gospod Buzek je veliko krat da je rejal, da ne bo nihče zadovoljen. Ampak, gospod so predsedajoči, mislim, da je to napačni pristop. Mislim, da bi morali zagotoviti, da bomo vsi veseli. Uh, gre za to, kako zagotoviti bolj ambiciozne cilje in kako jih doseči. Kajti mislim, da bomo, ne glede na to, kaj bomo storili, na koncu živeli v digitalnem gospodarstvu. Treba pa se vprašati, ali želimo biti pri tem v vodilnem položaju ali ne. Tako da se ne bi spuščal podrobno v posamezne kompromise, bi pa nasplošno povedal, da so nekateri kompromisi nepravični. Poskušajo omejiti spremembe in Mm, si ne prezadevajo odpirati novih priložnosti. Mislim, da je evropsko gospodarstvo eno izmed večjih v svetu in bolj dinamičnih in mislim, da nihče ne more iz tega potegniti večjih priložnosti kot mi. Tako da je treba zagotoviti, da bomo to vodilni. Najprej je zato treba sprejeti omrežje 5G. 5G pomeni industrializacijo oziroma normalizacijo spleta. 4G je predstavljal samo digitalizacijo in manjšo modernizacijo. 5G pa bo predstavljal veliki korak in priložnost eh, za napredek Evrope. Če ne bomo te priložnosti izkoristili, če ne bomo vodilni pri spektru mm, in potem, če se ne bomo lotili ureditve DDV in zmanjšali davkov za knjige, potem mislim, da ne bomo storili koraka naprej, kajti preostali deli sveta se nenehno razvijajo in napredujejo, mi pa zaviramo postopke. Tako da bi soporečevalki prosil, da bi prispevali, prispevali k temu, kar je dejal uh, gospod Buzek že večkrat. Treba se potruditi, da bomo vsi nekoliko bolj zadovoljni. Tako da moramo biti bolj ambiciozni, si zastaviti više cilje. Tako da bomo mi prvi, kajti drugače bomo drugi, tretji ali pa četrti na lestvici in s tem zagotovo ne bi bil zadovoljen. Mislim, da bi morali ciljati na to, da bi bili vodilni in da bomo vsi zadovoljni. Hvala. No. Zelo dobro. Številka ena moramo biti. Dobro. Dan Dalton. Hvala, predsedujoča. Hvala tudi poročevalk kam in poročevalcem v senci, ki mislim, da so tudi opravili dobro delo, glede na veliko število teh oseb. Ne morem reči, da sem z vsem zadovoljen. Znak zaupanja je nekaj, kar meni ne zbuja ravno zaupanja. Ne vem, če je na ta način moč zagotoviti zaupanje. Ko gre za uh, geografsko blokiranje, tukaj je besedilo predvsej šipko. Uh, vsebino in prenašanje vsebine bi morali upoštevati, kaj je pomembno za vsako državo članico, o tem ni nič govora tukaj, tehnično ni nobenih ovir, ampak še vedno uh, varujemo podatke, ki spodbujajo piratstvo. Potem internet v oblaku, mislim, da tukaj delamo drugače kot drugi pravice potrošnikov, tukaj se strinjam z Viki, diskriminacija med eh, predmeti, ki se kupujejo preko spleta in eh, v trgovinah, mi ni všeč. Potem spektr potrebujemo, koordinacijo, sklevanje, ne pa harmonizirano politiko. Torej, nasplošno se mi zdi, da kljub dobro opravljenemu delu smo mimo ciljev, ki jih je pravkar <clears throat> Gunnar Hökmark omenil. Konkurenčnost ni tukaj zagotovljena, kot da ne vemo, da nas je svet že prehitev in ne moremo duha ponovno stlačiti v steklenico, čeprav nekateri to poskušajo tukaj v tem besedilu. Vsekakor <clears throat> se bojim, da ne bomo s tem pristopom zagotovili vseh prednosti, ki nam jih eh, digitalni trg zagotavlja in to ni dober korak naprej. Gospod Guoga. Hvala. Mislim, da gre tukaj za krasen koktejl socialnega liberalizma v tej razpravi. Mislim pa, da moramo vse narediti, da bo to vse skupaj funkcioniralo. Gre za zelo pomembno področje. Uh, Estonska in nemška Eh, poročevalka, boste morda dosegli nekaj, kar bo funkcioniralo. Če ne bo, potem je vse skupaj vržen čas stran. Bolje je, če, hoč, če bomo zmagovalci. Vsakdo v Evropi bi moral biti zmagovalec in mislim, da je tukaj priložnost za to. Odločnejše formulacije potrebujemo, kjer bomo pokazali, da smo odprti v Evropi za inovacije in da v eh, deljenem gospodarstvu moramo podpirati eden drugega. Potem prihodnje platforme. Platforme so že vzpostavljene, ljudje jih imajo radi, osrečite jih s tem, da bodo delovale tako, kot je treba. Verjamem tudi v te pošiljke in njihovo dostavljanje. Včasih je dostava predraga morda pa lahko s kompromisi izboljšamo nekaj. Naj podjetja tukaj prosperirajo. Ker zadeva znake zaupanja, meni niso všeč, kajti ljudje ne zaupajo v takšne znake, tako ali tako. Ne zgubljamo časa torej z temi oznakami. Bolj pomembno je, da vse, kar bomo dosegli, deluje. Več barjer bomo ustvarili, manj možnost za to, da bo se skupaj funkcioniralo. Naj to zaživi, naj to začne delovati in svet vseh bo boljši. Claire Moody. Claire Moody. Hvala. Tudi jaz se zahvaljujem poročevalkama in poročevalcem v senci za herkulsko delo, ki ste ga opravili in za vse kompromise, ki ste jih že dosegli kar zadeva konkretne kompromise, recimo 22a, tukaj je povdarjeno, da potrebujemo vire za to, da bi delovali preko agencije in to je treba pozdraviti. To, kar sem danes popovdne v razpravi slišala, bi želela pokomentirati. Mislim, da je nujno se zavedati širine enotnega digitalnega trga. Ne govorimo samo o ljudeh kot potrošnikih, temveč o vplivu tega na državljane nasploh. V tem je vključen tudi 19a kompromisni predlog, kjer govorite o tem, da je treba investirati za splošni dostop do širokopasovnega interneta v okviru enotnega digitalnega trga. Poleg tega pa gre za digitalno vključevanje in to mora vključiti tudi usposabljanje za veščine, za dostop. Ne gre samo za šolanje v šolah na univerzah, v celotnem življenju, eh, aktivnem ali neaktivnem je treba to podpirati. To pa seveda pomeni zagotavljanje do pravic, do dela, do. Eh, sodelovanja. Ljudje morajo dobiti možnost, da bodo delali v tem digitalnem enotnem trgu. Če ne bodo imeli teh možnosti, potem bo za njih potrebna nekatera oblika varovanja in zaščite, kot to imamo na drugih področjih. Hvala, Sean Kelly. Kratek bom. Zadnji štiri govorniki oziroma govornice so zelo smotrno, smiselno govorili. Lahko naredimo ljudi srečnejše. Tu ni nobene dihotomije ali ne bi jo smele biti med tistim, kar uh, osrečuje gospodarstvo in tistim, kar osrečuje ljudi, posameznike. Na ta način se bodo tudi posamezniki lažje razvijali. Trenutno v imenu ITREA sem poročevalec za varstvo podatkov, uredbo na tem področju in prišli smo že do faze zadnjih sestankov poročevalcev v senci. Do božiča upam, da bomo izdelali kompromisne predloge, ampak eno vprašanje me zanima, ko gre za raziskave. Ali bodo raziskovalne inštitucije in eh, raziskovalci lahko se vključili v to. Sicer tri odstotke BDP-ja za raziskave in razvoj ne bo ustrezno dalo ustreznih rezultatov. Gunnar in gospod Dalton in nekateri drugi ste govorili o idejah, ki jih nameravam tudi sam vključiti v svoje poročilo. To se je treba narediti, če hočemo, da je Evropa številka ena. To se da narediti samo, če bomo odločeni in bomo delali tisto, kar je smiselno. Sedaj pa dajem besedo komisiji in potem obema poročevalkama. Nekaj časa še imamo, če kdo od poročevalcev v senci v prvi vem krogu ni uspel omeniti vsega, vam bom dala kasneje še besedo. Komisija bi verjetno želela kaj povedati. Gospod Degra. Hvala predsedujoča, poslanke poslanci. Imam splošno pripombo in dve konkretni. Na splošno lahko rečem, da pozdravljamo skupna pravila, o katerih je govora v kompromisnih predlogih sprememb. Kajti digitalni trg je sedaj zelo razcepljen, imamo 28 različnih zakonodaj na tem področju in če hočemo imeti enotni digitalni trg, potrebujemo samo uh, eno, en skupek eh, pravil. No, tako parlament kot tudi svet morata spoznati, da minimalna harmonizacija ni tisto, kar nas bo pripeljalo do enotnega digitalnega trga. Ne smemo imeti 28 plus 1, temveč 28 zakonodaj mora postati ena, en skupek zakonodaj. Na koncu bomo seveda videli, kaj, bo, kaj nam bo vse to eh, prineslo, kajti Konkretni rezultati so dokaz dobro ali slabo opravljenega dela. Potem hitro moramo delovati, če hočemo biti številka ena. Tisti, ki so prvi na trgu, ki so hitri, bodo uh, zmagali na trgu. Tukaj je treba zakonodajni postopek pospešiti in komisija bo pripravila zelo osredotočene predloge, tako da bo sta zakonodajalca hitreje lahko delovala. Potem pa dve konkretni stvari geografsko blokiranje. Ti amantmaji kažejo na to, da parlament meni, da z boljšim izvajanjem 20. člena direktive o storitvah se lahko izognemo temu blokiranju. Ampak komisija ni tega mnenja. Mi potrebujemo zakonodajni ukrep za geoblokiranje izvajanje tega 28. člena je seveda nujno in zaželjeno, konkurenca je nujna in zaželjena, ampak to ni dovolj, da bomo razrešili temeljne probleme geografskega blokiranja. In lepo bi bilo, če bi takšen zakonodajni predlog podporil tudi parlament. Za enkrat o tem še niste kaj dosti povedali, ali potrebujete, želite zakonodajni predlog. In tukaj je razlika med audiovizualnim sektorjem in uh, gradivom, ki je zaščiteno z avtorskimi pravicami, ko gre za to blokiranje dostopa do interneta. In še zadnje, platforme. Želimo se izogniti vtisu, da nek, obstaja nekaj tam zune, kar imenujemo platforme in da se moramo vprašati, kaj z njimi. Mnogo zakonodaje skupnosti vključuje tudi platforme. Telekomunikacije tukaj ustvarjamo enakopravne pogoje za vse, potem avtorske eh, pravice, nekateri ste govorili o tem, eh, kibernetska varnost, geoblokiranje in tako naprej. V vseh teh eh, področjih je vključeno, so vključene platforme. Ne smemo dobiti vtisa, da platform na nek način nismo upoštevali ali uredili v evropski zakonodaje. Jo je pa treba seveda eh, ažurirati, če hočemo, da vse skupaj delovalo v enotnem digitalnem trgu. Dovolite, da se vrnem na obe poročevalki. Ko bomo glasovali, se bodo v to vključila tudi mnenja odborov in te je treba še pripraviti. Imamo tudi <clears throat> dva zakonodajna predloga, na katerih trenutno dela parlament. En je uredba o varstvu podatkov, o kateri ste govorili. Obstaja pa tudi zakonodaja, ko gre za zagotavljanje varnosti mrež. Jasno mora biti, da delamo trenutno na kibernetskih varnostih. Pomeni, da veliko zadev, o katerih smo tukaj govorili, bo, vsaj upam tako, končno vključeno tudi v to direktivo. No, morda bomo te dve stvari lahko potem združili, ko bomo mm, nadaljevali z delom na tem. In 14. bomo glasovali o tem, smo rekla. Katera bo prva sedaj, gospa Gebhardt? Bi vi želeli se odzvati ali gospa Kalas? Gospa Kalas. Hvala. Hvala tudi vsem ki ste sodelovali v tej razpravi za vaše pripombe. Samo na nekaj naj se navežem. Komisija je povdarjala, da imamo na mnogih področjih problem, da ne vidimo globalne slike. Na področju Bereka imamo še vedno 28 različnih zakonodaje, ampak tukaj smo sedaj formulacijo tako oblikovali, da poleg Bereka ne bomo potrebovali nobene nove agencije. To je pomembno. Platforme. Škoda je, da je gospod Živan odšel, ampak on je govoril o tem, da bi morali biti številka ena tudi na področju digitalnega gospodarstva ampak nečesa ne smemo pozabiti. Platforme kot posredniki imajo veliko vlogo pri nastanku digitalnega gospodarstva. Če bomo sedaj uvedli višjo odgovornost za posrednike, bomo morda skrčili digitalno ekonomijo, kajti posredniki morajo zagotavljati možnost podjetjem, da ponujajo svoje storitve. In če bodo njihove dolžnosti večje, bo manj podjetij aktivno delovalo na trgu. To je nekaj, kar moramo vedeti, ne smemo tega pozabiti. Pa še nečesa ne smemo pozabiti. Pri platformah ne gre samo za kulturne vsebine, obstajajo tudi še druge platforme veliko različnih je torej. Seveda je treba previdno in ustrezno delovati, s tem se strinjam, ampak to je eno, višja, večja odgovornost, škodninska odgovornost je pa nekaj drugega. Tako da se platforme ne začenjajo bati tvegan in se ne podajo na trg kar zadeva ženske in dostopnost za vse, imamo odstavke o tem, zato se ne morem strinjati, da je to treba upoštevati še dodatno. Potem prenosljivost. Pristojnost odbora Juri je to, zato čakava na njihove predloge v zvezi s tem, se pa strinjava, da je treba vsebino nakupov narediti prenosljivo. Potem delovna mesta, to je pristojnost odbora Juri. Ampak, ko gre za okvir o e-trgovanju, je tega treba dopolniti. Torej, prakse ne zagotavljanja dovolj zaposlitve so nekaj, kar je treba proučiti. Strinjam se s tistimi, ki pravite, da je treba pozitivno pristopiti k priložnostim, ki jih digitalna ekonomija ponuja. To bova poudarili in ne bova toliko govorili o tveganjih. Hvala. Gospa Gebhardt. Gospod Buzek mora nekam oditi in ga ne bomo mogli več imeti tukaj. Ja, Hvala, bom poskusila biti ne predolga. Nekaj naj povem vnaprej. Mislim, da ni naša najna naloga, da zagotovimo, da so državljani ali celo člani Evropskega parlamenta zadovoljni. Vsakdo si je svoje sreče kovač. In Če vas kaj drugega dela srečnega, boste seveda našli pač druga področja. To je malce nenavaden tok razprave. No, ampak kaj je pomembno? To, da jasno vidimo, da so inovacije, ki jih priha, prinaša digitalni trg, ogromne, nam lahko veliko prinesejo. Priložnosti, ki na ta način nastanejo, seveda vodijo k prihodnim eh, gospodarskim in poslovnim dejavnostim, potencijalom. To je tudi naš cilj. Mislim, da je tukaj moč govoriti o dveh plateh medalje. Po eni strani imamo pozitivne vidike te medalje, na drugi strani pa imamo povezane s temi nevarnosti. In kot odgovorni politiki ne moremo reči, se bomo osredotočili samo na svetlo plat medalje. Ne, tudi temno probleme moramo pravčiti. Vprašati se moramo, kje so problemi. In naša naloga je, da jih rešimo. Gospa Ford je govorila o odstavkih 7, 8 in 19. 11. In govorila je o tem, da moramo zagotoviti enakopravnost pravic za delovanje prodajo po spletu in brez spleta. Vse politične skupine so bile za to enakopravnost. Edini, ki so proti, so liberalci, torej Alde. Vsi, vse druge politične skupine so rekle, enake pravice morajo veljati za online in offline. In nič drugega ne more biti zato zapisano v teh kompromisih, kajti to je pač večinsko stališče do katerega smo prišli v pogajanjih med političnimi skupinami. In to je tudi podlaga za te kompromise. In žal mi je, da odstavke od 7 do 11 Alde ne bodo mogli podpreti. Ampak tako pač je. Kar zadeva kompromisne predloge v zvezi z geoblokiranjem. Tudi to je vprašanje, ki ima dve plati. Razlikovati moramo blokiranje v zvezi z mediji, televizijo, video, kinematografijo oziroma kaj drugega in na drugi strani elektronsko trgovino, ki pomeni popolnoma nekaj drugega. Tu moramo stvari razločevati, zato smo to vključili v različne odstavke. Morda bi morali predvideti tukaj različno zakonodajo. Če kupim televizor, me ne skrbijo avtorske pravice v takšni meri, kako če si kupim video. Tukaj je treba stvari med seboj razlikovati, to je jasno. Ampak nobenega razlikovanja ne smemo imeti glede tega, ali je bil video oziroma televizor kupljen preko interneta ali ne. Kar zadeva 20. člen direktive o, di, o storitvah, no ta nam je morda lahko uh, v pomoč. Tudi zakonodajno področje konkurence si moramo gledati, zlasti, ko gre za platforme, kaj se dogaja na teh področjih v povezavi z neutralnostjo mrež. Moramo pravčiti, vsi morajo imeti enake možnosti, tudi zagonska podjetja, najmanjša podjetja ki se šele ustanavljajo, morajo imeti enako možnost dostopati preko teh platform do mreži, tako kot velika že vzpostavljena podjetja. To so tiste teme, ki jih ne bomo mogli pomesti pod mizo. Hočemo napredek, vsekakor, ampak istočasno moramo tudi majhnim podjetjem, zagonskim podjetjem, zagotoviti enako možnost, enake priložnosti. In tu je treba potem vprašati se, kje so problemi, kako stvari urediti. To, kar je odbor za ženske zadeve povdaril, bomo upoštevali recimo eh, potrebe ljudi s posebnimi potrebami, to bomo seveda upoštevali tako kot pri storitvah. In na koncu hvala za celo vrsto namigov iz odborov. Upam, da bova uspeli še zadnje kompromisne predloge pripeljati tako daleč kot te prve. Naprej bova delali, bomo vsi skupaj pravzaprav delali na tem in verjetno bomo na koncu imeli dobro besedilo. Če tudi bo vsakdo od nas potem rekel, ha, če bi jaz napisal ali napisala to besedilo, bi vse skupaj bilo videti posem drugače. To je ob, normalno, ampak zaenkrat sem čisto zadovoljna z sodelovanjem med vsemi političnimi skupinami in to, kar smo že dosegli, lahko moja politična skupina že podpre. Hvala. Excellent. Odlično. Hvala lepa vsem hvala, da ste prisluhnili razpravi in mislim, da bo to prispevalo k kompromisnim predlogom. Vem, da so to zelo zapleteni kompromisni predlogi, tako da najlepša hvala vsem, ki sodelujejo pri tem sekretarjatu in tudi asistentom. Razprava je bila res zelo zanimiva, veliko podrobnosti je bilo slišati, veliko zadev je treba še doreči. Z čisto praktičnega vidika bi vas rada opomnila na to, da glasujemo o tem 14. decembra in to je v ponedeljek zvečer v Strasburu. Torej, v ponedeljek zvečer na plenarnem zasedanju v Strasburu. In vem, da nekateri poslanci običajno pridejo nekoliko pozno. Glasovanje pa je predvideno ob sedmih zvečer, tako da vas prosim, da vsi preverite pri članih odborov, ali bodo na voljo ob sedmih zvečer in čim prej nas obvestite o tem, mm, v primeru, da bi morda lahko prišlo do kakšnih tehničnih težav, tako da lahko to razčistimo. Se pravi, čujem, vsakič, ko je potekalo glasovanje v ponedeljek zvečer, je to potekalo običajno ob devetih zvečer. Zakaj sedaj ob sedmih? veliko poslancev bo namreč še potovalo in potovali bodo iz Frankfurta in tako naprej, tako da je vse skupaj močno odvisno od prometa, tako da bo sedem zelo problematična ura. Lahko se dogovorimo za kasnejši čas, ampak prosim, pogovorite se s koordinatorji in a, nas obvestite o tem čim prej, tako boste lahko pomagali sekretarjatu. Se zavedam, da imajo m, mm, odbori običajno težave, če glasujejo v ponedeljih zvečer in imajo običajno glasovanje nekoliko pozneje, ampak to pomeni, da bo dan zelo dolg. Ja, morda bi lahko začeli ob pol devetih, naprimer, ali pa v torek ob osmih. bomo še preverili pri koordinatorjih, se bomo dogovorili. Ampak, spoštovani kolegi, za konec naj povem mm, še naslednje. Naj podam pomembno pripombo. To je pomembno. Zakaj? Kaj ti gospod Hokmark je verjetno zamenjal dva zelo pomembna pojma, ampak žal ga ni več v dvorani. Tako da mu zadev ne moramo obrazložiti. Biti ambiciozen ne pomeni, da nisi pripravljen na kompromis. Nisem rekel, da ne bi smeli biti ambiciozni. Morali bi biti čim bolj ambiciozni v korist naših potrošnikov in zato, da bi vzpostavili ustrezen trg tudi za naša mala in srednje velika podjetja, torej za digitalno gospodarstvo. In na koncu, prosim, Dragi kolegi, kompromis je nujen, kajti drugače ne bomo mogli zaključiti z delom. V primeru kompromisnih predlogov se, seveda ne moremo doseči vsega, kar smo si obetili. Žal bomo morali biti vsi skupaj vsaj deloma nezadovoljni. In naj še enkrat povdarim to, kajti ne gre za to, da ne bi bili pripravljeni na kakršen koli kompromis. Morali bi biti ambiciozni ampak ambicioznost in pripravljenost na kompromis sta dve različni zadevi. Tako da prosim, bodite ambiciozni kot se le da, ampak v končni fazi bomo potrebovali kompromise. Nažalost. Tako da, veliko sreče, to ni enostavno. Naj še enkrat povem, da je treba zaključiti z glasovanji do devetih zvečer. Tako da glede same ure se bomo še obrnili na vas, vas bomo obvestili. Veliko kompromisov pa že je dogovorjenih, tako da čestitke za mm, vse sprejete dogovore pri kompromisih, druge pa bomo morali še glasovati. Zato pa tudi imamo glasovanje.